ob koncu razprav. Sledi razprava o šestih resolucijah o Šrilanki. Najprej dobijo besedo avtori resolucije, najprej kolega Van Orden za eno minuto. Uh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Šrilančani so v zadnjih 30 letih močno trpeli zaradi teroristične kampanje, ki jo izvajajo osvobodilni tigri temeljskega Elama. Prebivalci na Šrilanki seveda raz, potrebujejo ne samo naše razumevanje in sočutje, temveč podporo, ko skušajo svojo državo ponovno postaviti na pot, ki vodi v blagostanje. Prav tako želijo preprečiti vse oblike terorizma. pravzaprav pa želijo osvobodilni tigri zadati še en smrtni udarec Šrilanki. Nasprotujejo namreč preferenčnemu sporazumu, ki ga želi ta država podpisati z komisijo. Ampak pomoč ni dovolj, treba zagotoviti tudi trgovinske odnose, kajti le tako se bo lahko gospodarstvo postavilo na noge. Podpisan je bil kompromis GSP plus in mislim, da bi morali storiti vse za to, da bi osvobodili vse ujetnike tamilskih tigrov. Hvala. Hvala lepa. Naslednji je kolega De Rosa za minuto in pol. Uh, Hvala, gospod predsedujoči. Sam sem podprl to resolucijo, čeprav se mi zdi, da ni dovolj kritična do šrilanške vlade. Na začetku leta smo bili priča grozljivemu vojaškemu napadu na območje, kjer vladajo temenski tigri. Niso gledali na to, kdo tam biva. Tudi civiliste so vzeli za talce. 90 tisoč Ljudi je umrlo v teh napadih. Svet je nemo in brezmočno gledal. Danes je še vedno več kot 250 tisoč šrilanških državljanov zaprtih brez ustreznih zdravstvenih oskrb zdravih in čistih pogojev za bivanje. Mislim, da šrilanška vlada onemogoča državljanom dostop do vseh tistih pravic, ki jim pripadajo če kmalo ne bomo dosegli napredka v zvezi z zahtevami, ki so zapisane v tej resoluciji, bi morala Evropska unija sprejeti vse ustrezne ukrepe zopr šrilanško vlado. Šrilanka je odvisna od tujih neposrednih investicij, ko gre za oživitev gospodarstva. Mislim, da bi morali uporabiti ta vzvod tudi zopr tamilske tigre. Hvala. Najlepša hvala, kolega De Rosa. Eno minuto za kolega Mana. Gospod predsednik, imam dve minuti. 25-letna državljanska vojna je očitno končana. Maja so uh, vladne sile osvojile sever in upamo, da bo to prineslo mir in tudi svobodo. Ljudje ne trpijo le zaradi posledic državljanske vojne, temveč tudi zaradi posledic tsunamija in drugih naravnih katastrof. Evropska unija je nadgradila zunanjo trgovino in eh, daje državi več carinskih ugodnosti kot katerikoli državi eh, tega, te regije. Eh, ampak vendarle istočasno v prenapolnjenih taboriščih živi na sto tisoče ljudi njihova oskrba z pitno vodo in zdravili je pomankljiva, humanitarne organizacije pa nimajo dostopa. Eh, v interesu same države bi bilo, da kar najhitreje organizirajo povratek ljudi na domove in eh, Evropska ljudska stranka se zauzema za to, da bi ključno vlogo tukaj dobil Rdeči križ. Kar je tudi potrebno izboljšati, je svoboda mnenja in pa svoboda tiska. Končati se morajo ugrabitve in ustrahovanje novinarjev, kritičnih člankov ni mogoče kaznovati s e, zapornimi kaznimi. Sam sem kot član delegacije večkrat imel priložnost obiskati to državo in mislim, da bo prihodnost ta, te države eh, lahko svetla, če bodo tamilski tigri postali bolj konstruktivni, kar pomeni, da se bodo odrekli vsaki vrsti terorizma in nasilja in če bo sprejeta strategija za eh, spoštovanje človekovih pravic. In uh, upam, da bo izjava, ki sem jo vedno znova slišal, torej, da je vojna institucija postala del preteklosti. Hvala, kolega. Naslednji je kolega Higgins. Mikrofon, prosim. Hvala lepa politika, ki jo vlada na Šrilanki vodi napram tamilcem, je grozljiva. Množično zatiranje države tako nad posamezniki kot nad skupinami je ohromilo politični razvoj. Še zlasti na severu države je več kot 300 tisoč državljanov zaprtih v taboriščih. Ogromno je tudi otrok, vsi so podhranjeni. Vlada Rajipaksija pa želi te ljudi naseliti na severovzhodnem delu države, kjer prevladujejo tamisko govoreči prebivalci. Vlada Rajipaksija je pravzaprav diktatorska vlada, ki ne spoštuje demokracije. Zato podpiram to resolucijo, ki to vlado obsoja. Nasprotujem pa četrtemu odstavku, kajti Rajipaksjeva vlada je tista, ki izvaja ta terorizem. Ko gre za Šrilanko, se mi zdi, da gverilski napadi ne bodo prinesli rešitve. Ljudje imajo pravico, da se branijo zopr vojaško represijo, ampak najboljši način, kako zaščititi tamilce, je da se tamilci in ostali združijo proti trenutno vladajoči oblasti in da zahtevajo preobrazbo v šrilanški družbi. Ta država ima namreč ogromno virov, velik potencial in vse to bi lahko izkoristili za dobrobit celotnega prebivalstva. Zelo sem ponosen, da sem združen sestrsko socialistično stranko na Šrilanki. Mi smo povezani, irska stranka je povezana s to šrilansko stranko in z veseljem pomagamo vsem, ki jim lahko. Najlepša hvala, kolega Higgins. Sedaj pa kolegica Hautala, ki ima minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Vse tisto, kar so rekli kolegi v zvezi s Šrilanko, je dobilo še veliko več na pomenu, ko je pristojni odbor organiziral javno obravnavo, kjer smo razpravljali o situaciji na Šrilanki. Še vedno se preprečuje gibanje 260 tamilskim prebivalcem. To je v nasprotju z vsemi mednarodnimi standardi in normami. Namreč konflikt se je končal že pred nekaj meseci, še vedno pa so svoboščine precej omejene. Novinari brez meja so tudi povedali, da je svoboda medijev precej omejena v tej državi in da je ta država na 162. mestu, ko gre za zagotavljanje svobode medijev. Mislim, da bi morale mednarodne agencije dobiti dostop do teh taborišč, kjer zadržujejo tamilce. Kmalo bodo organizirane tudi lokalne volitve, zato bi radi povedali, da bodo sicer volitve res potekale, ampak rešiti je treba še vprašanje trgovine. Vesela sem, da komisija trenutno preučuje to, kako še Lanka izvaja različne pogodbe z področja mednarodnih človekovih pravic pričakujem, da bo komisija opravila neodvisno delo in da bo kmalo predstavila tudi svoje sklepe ter nam povedala, ali res Štrilanka zasluži status države GSP. Hvala. Dank, Hvala kolegici Hautala. Sedaj pa govorniki v imenu poslanskih skupin, pa je kolega posled za eno minuto. Gospod predsedujoči, kot zmagovalci bi morali biti veliko dušni in eh, mislim, da na Šrilanki tega marsikdo ne ve. Gre za to, da je potrebno razrešiti vzroke državljanske vojne, ki je neverjetno in grozovito eskalirala. Nobenega koncepta ni, da bi tamilcem zagotovili njihove legitimne pravice. E, obe strani morata biti pripravljeni na približevanje, zato da bo mogoče priti do politične rešitve. Eh, ustrezno je bilo, da, smo se, da so se borili proti nasilju in eh, tisti, ki so povzročali nasilje, eh, so zdaj izgubili, ampak potrebno je zdaj razrešiti vzroke nasilja. In veliko laže je končati mojno, kot pa oblikovati in zagotoviti mir. Vidimo v Bosni, koliko časa po koncu vojne še vedno nismo našli končne rešitve za mir. Velike skrbi Eh, se ne porajajo zaradi stabilnosti Šrilanke, kajti že stoletja se tam pojavljajo najrazličnejše napetosti, zato se moramo eh, res potruditi za to, da bomo kar najbolje posredovali med obema stranema. Hvala, kolega. Posled sledi kolegica Geringer de Ödenberg. V maju tega roku po dokonanju prez vlade žandove tamilskih. Hvala lepa. očitno je, da je državljanska vojna na Šrilanki končana, vsaj po porazu osvobodilnih tigrov. Ampak zaradi nekaterih političnih razlogov šrilanška vlada še vedno zadržuje približno 300 tisoč civilistov. Še vedno obstaja represija medijev, tudi vrhovno sodišče je obsodilo enega novinarja na 20 let zapora. To dejstvo je Evropska unija obsodila. Tudi protipehotne mine še vedno ogrožajo življenje in zdravje prebivalcev. Šrilanka ni podpisnica Otavske konvencije. Namreč, če bi to podpisali, bi lahko rešili tudi problem protipehotnih min in s tem rešili življenja ljudi prebivalci na Šrilanki si zaslužijo normalno življenje in pravo demokracijo. Hvala. Hvala. Naslednja je kolegica Deli. Gospod predsedajoči, kolegice in kolegi, že več mesecev šrilanška vlada nadzoruje situacijo v državi in ne omogoča dostopa mednarodnih organizacij v ta taborišča. Od marca 2009 smo priča kršenju mednarodnega prava in prava z področja človekovih pravic. Še vedno potekajo tudi konflikti med vlado in teminskimi tigri. Šrilanška vlada v 30 taboriščih na severovzhodu otoka še vedno zadržuje 290 tisoč državljanov. Iz teh taborišč lahko gredo prebivalci samo v vojaškem spremstvu in če potrebujejo zdravniško oskrbo. Več kot tisoč oseb vsak teden umre v teh taboriščih, predvsem zaradi griža, kajti situacija v teh taboriščih je grozljiva. Prejšnji teden je bilo tudi povedano, da bodo spustili več kot 100 tisoč taminskih tigrov. Evropska unija mora pritisniti na šrilansko vlado, zato da bi dosegla takojšno in brezpogojno osvoboditev vseh civilistov. Treba je zagotoviti tudi dostop novinarjev do teh taborišč, enako velja za dovoz humanitarne pomoči. Hvala. Hvala. Zdaj pa prehajamo na postopek Catch the Eye. Najprej prvi ima besedo gospod Tenok. Gospod predsedujoči, kot predstavnik Londona, ki je bil vedno znova tarča teroristov v zadnjih 40 letih, imam veliko sočutja za uh, šrilančane vseh etničnosti. In uh, napadi tamilskih tigrov so uh, ohromili razvoj v zadnjih desetletjih. In uh, vsi tisti, ki preziramo terorizem, moramo čestitati tistim, ki so zdaj končno končali njihov pohod. Ko se bodo še razseljene osebe vrnile domov, eh, se bo vlada lahko dejansko osredotočila na svoje delo. In eh, prepričan sem, da je najboljša pot naprej taka, da zagotovimo razvoj varne in uh, bogatejše Šrilanke. Uh, Evropska unija mora ohraniti sistem GSP, kajti če bomo tega odpravili, bomo tako. Takoj uničili milijon delovnih mest in na ta način bistveno vplivali na življenje nedožnih državljanov Šrilanke. Hvala, kolega Tenok. Sledi kolega Kelly. Hvala, gospod predsednik kot irski poslanec sem zelo zadovoljen, da je kolega uh, Joe Higgins pa tudi uh, kolega Derosa, da sta že opredelila naše stališče do položaja na Šrilanki. Uh, Eh, veliko sporednic je eh, z razvojem dogodkom na Severnem Irskem v prejšnjih desetletjih in edini, edini izhod tukaj je diplomacija. In eh, res upam, da bo nova lizbonska pogodba s pooblastili, ki bo sta imela predsednik sveta in visoki predstavnik, Eh, omogočila, da bo več razuma prišlo v to vrstne države in da bomo dejansko eh, priča prehodu na bolj diplomatski in bolj demokratičen način življenja. Hvala, kolegica Korola. Arvoisa puhemies, olemme seuranneet ja kommentoineet Sri Lankan. Gospod predsedujoči, eh, Položaj na Šrilanki spremljamo redno in ga komentiramo in eh, skoraj smo že izgubili svoje upanje. Po 25 letih se je konflikt končno končal. Prinesel je veliko žrtev, veliko je še danes razseljenih oseb. Zdaj imamo več upanja, ampak situacija je še vedno precej negotova. No Izrazili smo svojo zaskrbljenost nad položajem v taboriščih in upamo, da bo vlada kmalo odprla taborišča tudi za dostop humanitarnih organizacij. Istočasno pa se mora celotna družba zavezati izgradnji eh, trajnega miru na tem otoku. Hvala. Hvala, gospa Korhola. Gospod Romeva Iruida dobi besedo kot zadnji. Najlepša hvala. Eh, spregovoril bom zato, da povdarim to, kar je povedal eden od kolegov. Eh, govoriti je potrebno tudi o vlogi Združenih narodov, ne samo o rdečem križu. Rato bi se odzval tudi na to, kar je povedal gospod Van Orden. Kaj ti tu govorimo o trgovini kot o nekakšnem instrumentu? Ja, imamo trgovinske olajšave, sistem GSP. Ampak eh, to, da govorimo tudi o odpravi tega sistema, ne pomeni, da smo zavezniki tamilskih tigrov. Eh, poteka preiskava, eh, da bi ugotovili točno, kaj se je dogajalo na Šrilanki. In imeti moramo možnost, da če bodo ti rezultati, negati, rezultati preiskave negativni, da. Eh, zahtevamo odpravo teh preferencialov, ampak to nikakor ni isto, kot da bi bili zavezniki tamilskih tigrov. Najlepša hvala, besedo ima gospod Orban v imenu komisije. Komisija Evropena kontinuat sina subotente supravi. Gospod predsedujoči, komisija bo seveda spremljala situacijo v Šrilanki. Prav tako smo skupaj s šilanško vlado spostavili stalni dialog, ki bi lahko predstavljal podlago za nove odnose, v okviru katerih bi si obe strani prizadevali za to, da se najde napredna rešitev za probleme, o katerih danes govorimo. Nas seveda zelo skrbi tudi humanitarna situacija. Namreč v taboriščih je situacija resnično kritična gre za notranje razseljene osebe, ki jih zadržujejo v taboriščih. Že samo dejstvo, da te osebe zadržujejo v taboriščih na Šrilanki, predstavlja hudo kršito mednarodnega prava. Sedaj se moramo prepričati o tem, da bodo vse te zaprte osebe čim hitreje lahko dobile pravico do prostega gibanja, istočasno pa morajo v teh taboriščih dobiti dostop do humanitarne pomoči. Tem osebam morajo pomagati tudi humanitarne organizacije. Komisijo seveda zelo skrbijo človekove pravice na Šrilanki. Šri Več informacij smo dobili tudi v zvezi z ugrabitvami, z izvensodnimi poboji in tudi v zvezi z resnim zatiranjem množičnih medijev. Treba je doseči spravo na otoku, vendar to ne bo možno, dokler ne bomo upoštevali tudi nezadovoljstva tamilcev. In toliko časa, dokler bo na otoku vladalo vzdušje nekaznovanosti. Evropska unija meni, da bi moral postopek sprave potekati preko prevzemanja odgovornosti obeh strani. Evropska komisija je opravila tudi poglobljeno študijo v zvezi s situacijo človekovih pravic na Šrilanki. Namen naše misije na Šrilanki pa je bil, a, da ugotovimo, ali Šrilanka spoštuje vse obveznosti, ki jih je sprejela, ko smo tej državi podelili prednostni režim. Gre za sistem GSP, seveda. V okviru tega režima je treba spoštovati tudi mednarodne standarde z področja človekovih pravic. Na podlagi te študije smo gotovili, da obstajajo precej resne pomankljivosti, ko gre za izvajanje treh konvencij Združenih narodov o človekovih pravicah. Ko gre za mednarodni pakt o političnih in državljanskih pravicah, ko gre za konvencijo proti mučenju in konvencijo o, o pravicah otrok. Vse te pogodbe so kršene. V tem trenutku Šrilanka teh mednarodnih konvencij ne izvaja. Rezultat tega pa je grozljiva situacija, ki trenutno vlada. Zaradi neizvajanja teh konvencij pa bomo tudi razmislili o tem, ali bomo še nadaljevali z izvajanjem sporazuma GSP. Namreč vsi, ki uživajo Sporazum GSP plus mora izvajati preomenjene konvencije. Hvala. Najlepša hvala, gospod komisar. S tem je razprava zaključena. Zdaj pa kar takoj prehajamo na glasovanje. Ampak eh, naj še povem, da smo danes popovdne imeli to zadevo in tudi danes pri Catch the Eye. Namreč predvideno je, da po tem, ko se dejansko začne postopek cash DI ali pa